moram vam eh, sporočiti, da sem dobila še en predlog resolucije. Eh, jutri ob 12. uri pa bo potekalo glasovanje. Tako, na dnevnem redu imamo zdaj ustno vprašanje komisiji o največjih eh, dovoljnih dimenzijah in teži določenih cestnih vozil. Besedo dobi avtor gospod Simpson. Pet minut. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V imenu odbora za promet in turizem sem eh, podal to ustno vprašanje, uradno o vprašanju največje dovoljene mase in dimenzij, tako imenovanih eh, megatovornjakov. Gre za vprašanje, pravno vprašanje, ki ga je parlament izpostavilo lansko leto o enostranski spremembi pravil strani komisije o čezmejnem prometu teh tako imenovanih megatovornjakov. Sam osebno ne podpiram razširitve uporabe tovrstnih tovornjakov, kot se to predlaga, kajti menim, da infrastruktura v številnih državah eh, ni sposobna eh, tega ustrezno podpreti. To lahko poslabša stanje okolja prav tako in pa tudi varnost, pa tako pa ni jasno, kakšen vpliv bo to imelo na železniški sektor. Ne glede na to, ali smo za ali proti tem megatovrnjakom, je jasno, da je potrebno kakršnokoli spremembo trenutnega stanja uh, uvajati v okviru svoje odločanja. Ne moremo sprejeti, da se nekaj tako pomembnega uh, odloča arbitrarno na podlagi neke izjave neki, na neki konferenci, čež da uh, so se stvari spremenili in zato smo zdaj vse obrnili na glavo. V preteklosti je bilo rečeno, da razširitev tudi na megatovrnjake v okviru obstoječe zakonodaje ni možna. Komisija je to celo še enkrat izpostavila na podlagi konkretnih vprašanj poslancev tega parlamenta. Ampak tem se je čarobno, očitno namen komisije je spremenil e, in sicer komisija želja to spremembo na nek način potakniti, ne da bi parlament to opazil. Ma parlament je opazil in gre za res e, nekakšno farso, ko zdaj komisija skuša Eh, rešiti težavo, ki jo je povzročila. Po mesecih razmisleka se je komisija odločila, da bo podprla svojo novo interpretacijo obstoječe zakonodaje, čeprav je komisar v pismu meni zagotovil, da trenutna direktiva vendarle eh, ni popolnoma nedvomna. Celo predsednik Barozo je v svojem pismu predsedniku Šulcu priznal, da je popolna revizija zakonodaje prava priložnost za to, da se zagotovi popolna pravna jasnost. Zato komisarja danes prosim, da se z menoj strinja, da današnja zakonodaja, veljana zakonodaja ni jasna in glede na razmere je njegova dožnost, da to nejasnost odpravi s tem, da parlamentu posreduje v revizijo zakonodajo z področja čezmenjega prometa megatovrnjakov. Pravijo gospod komisar, da tega ne namaravate in po mojem mnenju tamo, to samo še povečuje napako, ki ste jo storili lansko leto. Če je vaša želja razširiti to izjemo tudi na čezmene megatovornjake, potem te spremembe sprejmite v parlamentu, v postopku so odločene, da bo parlament lahko tudi demokratično o tem se odločal. Gospod komisar, potrebujemo pravno jasnost in to lahko dosežemo le s popolnim sodelovanjem vseh so zakonodajalcev, ne pa, da se o tem odloča na podlagi neke odločitve nekega pravnika v komisiji. Gre za veliko zmedo in prišel je čas, da se to zmedo reši s tem, da temu parlamentu dovolite, da izvaja svojo ustavno pravno ulogo, ki mu jo dodeljujejo pogodbe o delovanju Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, kolega Simpson. Besedo dobi podpredsednik komisije, gospod Kalas. Hvala lepa, gospa predsedajoča, spoštovane poslanke in poslanci. Komisija se zahvaljuje vsem poslancem in odboru za promet za to priložnost, da še naprej razpravljamo o spremembi direktive 96 skozi 3 ES. Koristna razprava, ki smo jo imeli spomladi 2012, kaže na razlike v interpretaciji o obravnavi megatovrnjakov v okviru te direktive. Prav tako je jasno, da je potrebna razjasnitev odprtih vprašanj. Komisija zdaj zaključuje eh, prenovitev direktive in predlog lahko pričakujete v prihodnjih mesecih. Sledili pa bomo običajnemu zakonodajnemu postopku. Ta prenovitev je potrebna zato, da se direktiva prilagodi tehničnemu napredku, eh, družbenim in okoljskim zahtevam še posebej, ko gre za področje aerodinamike in eh, večkondalni transport. Prav tako bomo upoštevali spremembe, ki bodo privedle do pomembnih eh, izboljšav glede eh, energetske učinkovitosti, povezljivosti različnih načinov prevoza in tudi na drugih področjih. Sprememba je namenjena predvsem temu, da se izboljša aerodinamika vozil glede prilagoditve najdaljše dovoljene dolžine. Prav tako velja tehnična sprememba Eh, zadnjih eh, koncev vozil in pa kabin. Prav tako gre za vključevanje kontejnerjev v več eh, modalni transport, prav tako gre za sprejetje ustreznih določitev največje dovoljene mase za uvedbo elektrohibridnih motorjev, prav tako je potrebno sprejeti ustrezne določbe o priprečevanju prekomerne obremenitve in posledično zmanjševanja varnosti v tistem prometu. Kar zadeva sposobnost infrastrukture za absorpcijo daljših tovrnjakov, menimo, da to lahko rešimo v okviru tega zakonodajnega postopka pri omenjeni direktivi, tako da lahko samo povem, da popolnoma spoštujemo mnenje odbora o tej zadevi, tako da bomo mnenju odbora oziroma mnenju parlamenta tudi sledili. Komisija se zahvaljuje parlamentu za nadaljevanje razprave med obima institucijama in upamo, da bo konstruktivna razprava in konstruktivno sodelovanje tudi še naprej prisotno, ko bomo dokončno sprejeli predlog o spremembi direktive 693. Hvala lepa, komisar Kalas. Prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Najprej v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Bah, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik komisije Kalas. Večkrat tudi zdaj ste najavili prenovitev direktive 96 o največji dovoljeni dimenzijah in masi za določene vrste vozil v cestnem prometu. Eh, tu gre za izboljšanje aerodinamike in za izboljšanje varnosti vozil, tu so tudi okoljski vidiki, ki naj bi jih upoštevali. Prav tako gre za to, da naj bi vozila prilagodili eh, zahtevam sodobnih tehnologij. Moje vprašanje s tem v zvezi je, ali bo komisija storila to, kar ste junija eh, vi, komisar Kalas in tudi v pismu gospod Barozo, namreč da se bo zagotovila Eh, pravna jasnost in gotovost, kar zadeva uporabo mega tovornjakov ali tako imenih gigalinerjev. Gre za vprašanje, ki je že kar nekaj časa zelo kontroverzno. Nekatere države imajo dobre izkušnje s tem, eh, druge slabše eh, izkušnje, spet druge mm, želijo uporabo tovrstnih tovornjakov pripovedati. Gre za manjkajočo infrastrukturo, za nejasno vprašanja glede varnosti v cestnem prometu, potem je tudi tu vprašanje, ali bo eh, to pomenilo prehod večjega eh, števila tovornjakov z ceste na železnice. To so vprašanja, ki so neodgovorjene. Strinjam s predsednikom, vsem se nam poznate, stališče parlamenta in želel bi si, da skupaj s parlamentom tu postopate, da bomo lahko izoblikovali dosledno jasno eh, stališče v zakonodajnem postopku. No in v tej prenovitvi bi, po mojem mnenju, morali preučiti tudi učinkovitost in oceno trenutnih kapacitet in to je nekaj, kar lahko le skupaj s parlamentom eh, dosežemo, le na ta način bomo imeli smiselno zakonodajo, ki bo preprečila zgolj enostransko interpretacijo strani komisije, kajti to ne pomaga nikomor in to ni smiselno ne za sodelujoče v prometu, ne za panovo kot takšno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Bah. Zdaj pa v imenu socialistov in demokratov, kolega El Kadravi. Hvala lepa, gospa predsedujoče. Gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi, na podlagi odgovora komisije bi dejal, da to ni najbolj verodostojen odgovor. Naša skupina je v skrbeh iz dveh razlogov. Zelo nas skrbi sama vsebina vašega odgovora, kajti zdi se nam, da je komisija po svoje interpretirala to vprašanje teh eh, gigalinerjev, megatovornjakov, ki, ki ni v skladu s predvideno oziroma z veljavno zakonodajo o največji dovoljnih dimenziji in masi vozil. Sami ste sicer pojasnili, da temu ni tako, ampak moram reči, da se ne strinjamo, da gre tu zgolj za vprašanje o reševanju tehničnih podrobnosti. Ne, gre za metodološko vprašanje. Ni najbolj jasno, kakšen naj bi bil status trenutne zakonodaje po vaši interpretaciji, ki ste jo tu podali. Sveda nas zelo skrbi, sama vsebina. Po našem mnenju gre za predlog, ki je v nasprotju s cilji, ki smo si jih zastavili v beli knjigi. To je prav tako nekaj, kar lahko privede do zmanjšanja varnosti na cesti in to mislim, da je le eno od teh pomembnih vprašanj, ki jih moramo rešiti. Hvala, gospa Majsner. Hvala, gre za direktivo, ki je nastala v času, ko dolgih tovornih vozil še sploh ni bilo na cestah. To je treba vedeti. In določene mire in teže so bile določene v tej direktivi, potem pa so pre, prišle druge države članice ki pa so uporabljale te daljše, to, da daljše tovorno vozila. In potem bilo rečeno, da v izjemnih primerjah v državah članicah, ki želijo uporabljati ta tovorna eh, vozila, lahko imajo dovoljenje, da se tam prevažajo in to je bilo treba sporočiti tudi komisiji. Dobro je vedeti, kakšna je bila torej pravna podlaga. Zdaj pa gre za naslednje vprašanje. Ali ti daljša tovorna vozila, kot uh, je navedeno v direktivi, ali lahko te prečkajo meje ali ne. In gre za ideološki problem, ali jih želimo ali ne. Na eh, nižjem Saškem imamo dobre izkušnje, s tem imamo dobro eh, cestno infrastrukturo in tudi varnost cest je ustrezna, ampak gre za vprašanje, ali smejo prečkati meje ali ne. In tukaj je problem, kajti eh, komisija je doslej dajala različne odgovore. Pred vprašanju je dala odgovor ne, ne smejo voziti čez meje in če bi se to zgodilo, bi potem treba tak primer raziskati in bi bilo treba izreči uh, Eh, opozorilo. V drugem eh, stališču komisarja Kalasa pa je bilo rečeno, da ni videti, da zakaj ne bi smeli ti eh, vozniki teh daljših tovornih vozil voziti čez meja. To smo dovolili pri nas in tudi na nizozemskem. Saj smo za čezmejni promet in to bi potem torej bilo nelogično, da bi to vrstne. Eh, tovornjake ustavljali na mejah. Torej, po mojem mnenju, želimo, da, tovor, da podjetniki, ki prevažajo blago po Evropi, da imajo določeno pravno varnost. Ali lahko za to uporabljajo daljša tovorna vozila ali ne, ali lahko peljajo čez mejo ali ne. Če ne smejo voziti čez mejo, potem ne, vsa stvar morda sploh nima smisla. Zato je zelo pomembno, da komisija zagotovi tukaj neko jasnost in eh, da to doseže z revizijo direktive o deležbi uh, parlamenta, tako da bodo vsi udeleženci tukaj imeli potrebno pravno varnost. Hvala lepa, gospod Majstor, v imenu zelenih, gospod Kramer. Gospod predsednica, gospod in gospode. Konrad Adenauer je rekel enkrat, ko, je, ko je spremenil stališče, da nobena moč na svetu ne more poskrbeti za to, da bi on čez noč postal močnejši. To velja tudi za gospoda Kalesa. Marca, eh, decembra, marca 2010 sem ga vprašal, ali ve o tem, da vozijo daljša tovorna vozila čez mejo in je rekel ne. In je rekel, če bi komisija vedela za ta, to vrstno uporabo daljših tovornih vozil, potem bi sprožila postopek zaradi kršitve direktive. Mednarodna cesna unija ga je potem povabila na sestanek in takrat za svoje nekdanje stališče ni več vedel in je kar naenkrat želel dovoliti čezmejno uporabo daljših tovornih vozil. Torej tukaj ni šlo za spremembo zakonodaje, temveč za drugačno razlago. Tisti, ki naj bi ščitil zakone in zakonodajo, jih je kar naenkrat kršil. Vse politične stranke in vse, vse stranke so bile tukaj potem zaradi tega um, znemirjene in so želele določeno pojasnilo. Julija 2012 je potem gospod Kalas omenil v odboru, da je to vrsten postopek pravno neoporečen, čeprav razumem, da ta direktiva ni povsem jasna. Da bi sedaj eh, razpršili vse dvome, kaj se dogaja z revizijo te direktive, eh, zastavljamo to ustno vprašanje. Na to revizijo je. Um, nakazal tudi predsednik Barozo, ko ga je predsednik Šulc pozval, da naj ustavi komisarja za promet pri nezakonitih eskapadah. Ampak tudi na no kljub temu je gospod Kales v intervjuju 11. januarja 2014 uh, eh, vse to ignoriral in je v intervjuju za Europolitics rekel, da najraje revizije te direktive najraje ne bi obravnaval. Torej, Adenavarjev citat lahko obrnemo v tem smislu, da nobena moč na tem svetu ne more poskrbeti, da bi čez noč postal pametnejši. Hvala, gospod. Eh, sedaj vam gospod Majsner zastavlja vprašanje z modrim kartončkom. Boste sprejeli vprašanje? Ja. Hvala, gospod Majsner. Kolega Kramer je zelo uh, močne očitke sedaj uh, podal, govoril je o neumnosti in tudi je rekel, da je kršil zakon. Mislim, da uh, so to hude stvari, hude obtožbe. Zaenkrat smo poskušali, da bi razprava ostala stvarna in to je sedaj nestrokovno ravnanje. Moje vprašanje je bilo zelo konkretno. Ali lahko govorimo o kršitvi zakonodaji, če je v odločitvi, uh, kom, če je komisija tista, ki o tem sploh odloča ali pa država članica, ki potem komisijo samo o tem obvešča. V kakšni meri lahko komisija torej sploh krši zakon, če se s temi stvarmi samo seznanja. Pred dvema letoma sem vprašal gospoda komisarja, ali ve za to, da ti eh, tovornjaki prečkajo me in takrat je jasno rekel ne. In pr od, do, odgovor je še dopolnil in rekel, če bi za kaj takega vedel, bi države članice pozval, da me o tem obvestijo in če bi to potrdil, bi od njih zahteval, da to pustijo. Če pa to ne bi storile, bi potem za, uh, eh, sprožil postopek za kršitev direktive. Torej, to je bila njegova jasna uh, izjava, kar naenkrat pa pravi, da nič več od tega noče vedeti, da pač uh, stvari drugače razlaga, da bo sam povedal, kako bo tolmačil zakonodajo, parlament in svet ga prav malo brigata. To ni, nima nobenega stičnega. Eh, nobene stične točke s demokracijo, zato smo v odboru vsi bili jasnega mnenja, da se tega ne bomo dovolili in da je v to vrstne spremembe zakonodaje treba vključiti Evropski parlament. Treba je sedaj eh, prekiniti z nezakonitim delovanjem, dokler vse skupaj ni javno. Hvala, gospod Kramer. Sedaj pa dajem besedo gospodu Lajfridu. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar. V zadnjem času ste imeli smola z Evropskim parlamentom. Če si ogledamo svežen o letališčih, smo vse vaše predloge zavrnili. In sumim, da je vaš sklep, no, če ne delajo kot jaz hočem, potem jih pač ne bom več vprašal. In tako, se, tako ravnate v vprašanju dolgih tovornjakov. Govorite nekaj o teži, in, eh, in merah, ampak to ni povezano z glavnim vprašanjem in tu dam kolegu Kramerju prav. Samovoljno, verjetno tudi nelegitimirano ste spremenili evropsko zakonodajo in to ne gre. Če želite, da se stvari spremenijo, potem predložite predlog, zakonodajni predlog. Drugače ne boste storili nič. Rad bi vas vprašal, ali želite iti v zgodovino kot tisti komisar, ki je samovoljno skušal spreminjati zadeve v nasprotju z zakonodajalcem, ampak morda to ni vaš namen, ampak ste pa na najboljši poti. Hvala lepa, gospod Leichtfried. Gospa Lichtenberger ima besedo. Gospod komisar, ko sem vam prisluhnila pri vašem mnenju mm, na podlagi našega predsednika Simpsona, ste izpostavili, da se zavedate, Eh, občutljivosti vprašanja, a očitno ne popolnoma, kajti če si ogledamo vaše ravnanje v preteklih mesecih, potem se očitno zavedate občutljivosti, ampak v resnici vam je v, pri, v primeru dvoma pri srcu samo uspeh enega sektorja. Prisluhnila sem vam, ko ste govorili o aerodinamičnih oblikah, merah, težah, prilagajanju, karkoli naj že to pomeni v detajlu lahko si predstavljam, da želite preprečiti prekomerno eh, težo, da boste maksimalno dovoljeno težo nastavijo tako visoko, da sploh nihče ne bo mogel več tako uh, obložiti tovornjaka, da bi bil pretežek. Že, sploh ne želite, da bi bile železnice konkurenčne. Sprašujem vas, ali boste izvedli pravo uh, oceno učinkov, ki bo upošteval tudi potrebne dodane stroške uh, za javno upravo, če bo do te eh, tovornjaki na cestah in prostor okoli Alp se bo branil. To vam lahko jamčim. Hvala lepa, gospa Lichtenberger, gospa Tikao. Spoštovani komisar, komisija je večkrat iz, povdarila svoj je na mene, da bo to omenjeno direktivo, ki se nanaša na velike tovornjake in opredeljuje tudi največje mere za mednarodni in nacionalni um, direk, uh, promet, tudi obravnavala. Parlament in svet tudi delata na spremembi direktive 381 o tahografih. In Evropski parlament verjame, da z vključevanjem teh digitalnih senzorjev, da bo tu tudi bolj še bo nadziran postopek nakladanja in razkladanja. Komisija pa nas je opozorila, da naj bi se ta senzor vključil tudi po direktivi 53. Zato vas direktno sprašujem ali bo sprememba direktive 53 vključevala tudi uvedbo senzorja za težo ali ne. Hvala. Hvala, gospa Tikav. Sedaj pa postopek. Ujemite pozornost predsedujoče. Gospod Hertog. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar. Gospod komisar, danes popovdan po točno devetih tednih sem prejel odgovor na vprašanje po, v zvezi s to temi. V skladu s 117. členom poslovnika je komisija šest tednov časa, če to omenim, mimo grede. In tu ste mi jasno in glasno povedali, da ustrajate eh, pri vašem dojemanju tega, te zakonodaje. In moram reči, da je vaše ravnanje nespremljivo, kajti to novo tolmačenje zakonodaje tu nekako odpravlja eh, deljeno oblast skozi zadnja vrata. In imate možnost, da vse skupaj spravite v redni postopek v parlamentu in do takrat pa bo veljala direktiva 53 iz leta 96. Zato vas pozivam, da predložite revizijo direktive, ampak da tu vključite tudi čezmejni promet, kajti to slišimo iz različnih koncev, tega bojda ne nameravate. In gospod komisar, prepričani bodite, da vam ničesar drugega ne bomo spustili skozi prste. Hvala. Hvala. Kolega Kramer bi želel postaviti modri karton. Ga li ga sprejmate? Da. Gospoda Ertoka bi rad vprašal, če mu je znano, da kjerkoli te dolgi tovornjaki vozijo čez mejo ali ne. In tudi kako mislite ravnati s tem in potem bi tudi komisarja prosil, da uh, zauzame stališče v zvezi s temi nezakonitimi dejanji Evropske unije. Hvala. Gospod Ertuk. Hvala, gospod kolega Kramer. To je pomembno vprašanje. In res, kolikor vemo, je tako. Gigalinerji danes eh, vozijo med Dansko in Nemčijo, naprimer. In tu je vprašanje za vas, kdaj boste kot varuh pogodb sprožili postopek zaradi kršenja pogodb. To bi nas zanimalo. Hvala gospodu kolegu za vprašanje. Hvala lepa. Tudi vam, gospod Ertuk. Gospa Ajala Sender je prosila za besedo v okviru postopka Catch the Eye. Hvala lepa. Tudi jaz bi se pridružila začudenju in nelagodju kolegov. Kar se tiče te zmede, ki ste jo povzročili, gospod komisar, v parlamentu to doživimo redko. V moji deželi, v Kataloniji, imamo sedaj predpis 44 ton kar je privelo do velikega kaosa, obstaja velika zmeda, sploh ne vemo, česa naj se držimo, ker je interpretacija nejasna. In tu sploh eh, ne bi omenjala varnosti in pravne varnosti in varnosti v cestnem prometu. Do tega ne sme priti. Prosim, da to hitro pojasnite, zato da ne bo zmeda v državah in deželah še večja. Hvala lepa, kolegica ja-, Ajala Sanders, sedaj pa komisar Kalas, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Poštovane poslanke in poslanci, rad bi ponovil, da smo večkrat razpravljali o tem in eh, zmeda ni tako zelo velika. Komisija ne namerava kakorkoli ogrozati modularni sistem in ne namerava dopustiti, da bi se gigalinerji lahko gibali po celi Evropi. Podpiram mnenje, da mora biti to v pristojnosti držav članic. Če država članica dovoli tem velikim tovornjakom, da se uporabljajo tako kot v severnih državah, potem je to v rokah držav članic. In če v neki državi uh, prebivalstvo tega ne želi, potem je vlada tista, ki lahko reče, da ne dovoli uporabe. In mislim, da je to edino pravilno. Nimamo namena odobriti uporabe teh tovornjakov v vseh državah članicah. Želim se reči, da ta predlog spremembe direktive vključuje veliko pozitivnih sprememb, kar se tiče tež in dimenzi, teže in dimenzij zato da bodo lahko tovornjaki bolj okolju prijazni in bolj učinkoviti. Zato sem to na začetku tudi naštel. Nekatere države članice, kot sami veste, imajo tudi večje tovornjake, vključno z nekaterimi prevozniki v Nemčiji. Slišimo različna poročila. Nekatera pravijo, da so bile izvedene uh, ocene vplivov In številna poročila, kot je povedal tudi gospod Bach, nudijo različne odgovore na ta vprašanja. Torej vprašanje, kjer pa se mnenja krešejo in kjer je nastopil problem in priznam, da je šlo za napako, in tudi odgovoriti na vprašanje, ki je rešlo za pravno interpretacijo. In vsi člani odbora za transport so bili prisotni, ko smo se o tem pogovarjali. In dovolj je, če damo pravne razlage in če države dovolijo uporabo velikih uh, tovornjakov, pot, potem je to možno tudi čezmejno v določenih pogojih in te pogoji so navedeni. Strinjam se, da bi to lahko pronavali drugače, priznam, da je šlo za napako in jasno lahko rečem, da je bila to naša napaka in seveda bi lahko. to direktivo obravnavali v Evropskem parlamentu in sedaj je to možnost. Pri razpravi v zvezi z spremembami te direktive ima seveda parlament eh, vsa pooblastila, da glasuje tudi za spremembe ali proti njim in mislim, da moramo to vprašanje rešiti na ta način. Torej, poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, člani odbora za transport, morajo sedaj pripraviti mnenje v zvezi z možnostmi čezmenega prometa. Torej, pravna razlaga obstaja, naše pravno mnenje je, da če države članice dovolijo, da se uporabljajo veliki tovornjaki, se to lahko zgodi po določenih pogojih tudi čezmejno. Kar se tiče senzorjev teže, moramo povedati, da so zelo dragi in zato smo zadržani pri tem, da bi jih vključili v to direktivo. Raje bi podprli prostovoljno uporabo senzorjev. In lahko tudi jasno povem, da ni bil sprožen noben postopek zaradi kršitve proti državam članicam, ki bi dovolile, da bi te tovornjaki vozili po svojih državah. Dragi kolegi, razprava je zaključena. Predvidevam, da bo komisar vam na razpolago tudi po zasedanju, če želite nadaljevati izmenjavo mnen. Sem se zahvaljujem za vaše prispevke in vas obveščam, da se bo zasedanje nadaljevalo jutri ob 9. Hvala in lep večer.